Okay, colleague, shall we start? Dragi kolegi, prosim, da se usedete, tako da bomo lahko začeli z našim sestankom. So my apologies for the late start. I came rushing from se pravi, čujem, da sem malo pozno začela ta sestanek, ampak kot običajno sem bila prej tudi na drugem sestanku, bi pa želela predlagati dve spremembi k dnevnemu redu in sicer bomo preložili razpravo v zvezi z točko 7 in 8 o vizumskem zakoniku, 9 in 11 točko pa si bomo pogledali 50 minut prej, kot pa je bilo predvideno. Tako da tisti, ki bi želeli v zvezi z točko 9 in 11 kaj povedati, morate biti tukaj 50 minut prej. Če ni nobenega ugovora, lahko potrdim dnevni red. Tolmačenje je zagotovljeno vse jezike razen v grščini. Naslednja točka potrditev priporočil koordinatorjev. Dobili ste tudi dopis o sestanku koordinatorjev z dne 26. aprila 2018. Vodil Valero pa je bil imenovan za poročevalca o sporazumu o posebnem statusu med Evropsko unijo in Albanijo v okviru Frontexa. Mislim, da pač mora Evropski parlament podati soglasje k temu sporazumu ali lahko potrdimo ta priporočila koordinatorju, zdi se, da delegirani in izvedbeni akti 7. maja je Evropska komisija sprejela nov delegiran akt, s katerim je dopolnila direktivo 8. 49 iz leta 2013 o tehničnih standardih za imenovanje osrednjih kontrolnih točk za ponudnike plačilnih storitev. Imeli smo seveda temeljno zakonodajo, to je bila seveda direktiva v zvezi z bojem proti pranju denarja in vsi člani odbora Libe boste prijeli vse te informacije v okviru novičnega. Na voljo bomo imeli dva meseca, da okovarjamo temu predlogu komisije. Lahko pa seveda podate tudi osnutek predloga za resolucijo do 28. maja do 12. Se pravi, če se ne strinjate s tem, kar je predlagala komisija, mi prosim oziroma predsedniku odboru in sekretarjatu, to pošljete do 28. maja do 12 letih. Treba pa je omeniti tudi tri izvedbene urebe Evropske komisije glede sistema vstopa in izstopa in priloge. Potem je komisija tudi predlagala posebno zakonodajo za izbris podatkov v sistemu vstopa in izstopa, potem pa je predlagala tudi ukrepe za hrambo podatkov v sistemu v prilogi in seveda temeljni zakonodajni akt je uredba 226 iz leta 2017 o vzpostavitvi sistema za vstop in izstop. To boste tudi prijeli v samem novičniku in če se s tem ne strinjate, nam prosim se sporočite pred 21. majem. 2, 3. Prva vsebinska točka na dnevnem redu slišali bomo predstavitev letnega poročila za leto 2017 strani Marte Pajestero, ki je predsednica posvetovalnega foruma agencije Frontex o temeljnih pravicah. Z nami pa je tudi vodja za zvezo med UNHCR in agencijo Frontexa in tudi Štefan Kessler, ki je predsednik posvetovalnega foruma agencija Frontex o temeljnih pravicah in je tudi višji referent pri nemški jezuitski službi za begunce. Treba tudi povedati, da gosta nista prvič v naši sredini, sedaj vam bom dala besedo, da predstavite ta vsebino poročila, potem pa bomo imeli tudi kratko razpravo. Gospa Balestro. Hvala za besedo. Res je, kot ste že dejali, nisem prvič tukaj, ampak vedno sem res vesela, kadar nas povabite na zasedanje vašega odbora. Tokrat bom poročala o naši dejavnosti v letu 2017. Bi pa seveda želela povedati, da smo posvetovalni forum, to je svetovalni forum za Frontex in v naših poročilih tudi povemo, da nimamo mandata niti zmogljivosti za spremljanje spoštovanje temeljnih pravic v okviru Frontexa, niti nimamo nekih pristojnosti za izvrševanje takšnih pravic. Bomo pa seveda nadaljevali z našim delom, mi ugotavljamo glavne grožnje in tveganja in pri tem tudi spodbujamo Frontex, da izboljša spoštovanje temeljnih pravic v okviru svoje dejavnosti v zadnjih letih je prišlo seveda do korenitih sprememb v samem mandatu agencije, pa predtem je treba tudi omeniti celovito strategijo za upravljanje meja na ravni Evropske unije in tudi tukaj spodbujamo Frontex, da spoštuje temeljne pravice. Je pa res, da je naš mandat omejen, to sem že povedala in zato bi želela izpostaviti, kako pomembno vlogo igra Urad za temeljne pravice pri spremljanju dejavnosti Frontexa, pa tudi vi. Tudi vi tesno spremljate delo agencije in to je za nas tudi zelo pomembno. Prejeli ste tudi izvod poročila, ki smo ga objavili prejšnji teden in res se veselim današnje razprave o tem poročilu. Uh, Štefan in jaz pa bomo seveda uvodoma izpostavila samo ključne vidike poročila. Najprej vračanje, to je povezano z razširjanjem, mandatom in okremljenimi dejavnostmi Frontexa na tem področju. Za 47 odstotkov so se povečale vrnitve v zadnjih letih v forumu smo opazili tri različne vrste takšnih operacij. Mi smo se sredotočili na operativne dejavnosti same agencije, na takšen način bolje razumemo samo delovanje agencije. Na takšen način lahko tudi izdamo relevantna priporočila za Frontex. Po teh ugotovitvah smo imeli tudi številne razprave z vodstvom Frontexa in tudi z upravnim odborom Frontexa glede sprejetja nadaljnih varovalk in postopkov za zagotavljanje načela nevračanja v okviru operacij vračanja in ponovnega sprejema. Vsi vemo, da ima Frontex sedaj povečan mandat, več zmogljivosti, zato bomo njegovo delo še bolj pozorno spremljali v tem letu. Potem pa zaščita varstva otrok, to je drugi ključni vidik, ki je tudi zelo lepo orisan v poročilu. Izdali smo podrobna preporočila za varstvo otrok in za sprejetje posebnih politik za varovanje otrok v okviru Frontexa. Tesno sodelujemo tudi z uradnikom za temeljne pravice na tem področju in vem, da ste o tem že slišali več v zadnjih tednih. Mi pa mislimo, da bi lahko Frontex gledal na varstvo otrok od nekaj, ker bi lahko zmanjšal svoje stroške, se pravi, da bi bilo vse bolj celovito pri vseh operacijah Frontexa in zato smo Frontexu tudi priporočili določene izboljšave. Potem pa še tretji ključni vidik in tukaj ste nas tudi vi podpirali. Gre za poseben mehanizem za individualne pritožbe, ki je bil tudi sprejet za novo uredbo. Mi še vedno spodbujamo Frontex, da sprejme nove predpise na tem področju in tudi bolje razširja vse informacije o tem mehanizmu za posamične pritožbe, tako da bo ta mehanizem postal tudi bolj učinkovit. Uradnica za temeljne pravice je na zadnjem zasedanju vašega odbora tudi izpostavila določene pomisleke. In to tudi ne odraža najbolje delo Frontexa v okviru njegovega mandata. No, o tem bomo govorili tudi na našem 16. posvetovalnem forumu, ki bo potekal naslednji teden, se pravi, kako lahko bolje razširjamo vse te informacije. Potem pa še zadnji vidik, gre za enakost spola. Tudi to leto smo uh, izdali priporočila za vključevanje načela enakosti spola v dejavnosti Frontexa. Predlagali smo deset podrobnih ukrepov v našem poročilu. Zakaj? Treba je povedati, da Frontex je ta naša priporočila pozdravil in sedaj tudi sodelujemo z vodstvom agencije pri izvajanju teh priporočil v naslednjem letu. Se pravi, delo na področju enakosti spola je bilo nekaj, kar je Frontex podprl in tudi uradnica za temeljne pravice Frontexa tukaj sodeluje z nami. Sedaj pa bom dal besedo Štefanu. Hvala, no jaz sem drugi del tega dueta. Marta pa je že omenila, kako pomembno je delo uradnice za temeljne pravice Frontexa, zlasti na področju spoštovanja temeljnih pravic pri operacijah Frontexa. Moram še enkrat ponoviti to znano mantro, ki jo vse čas ponavljamo tudi pred vami v tem odboru. Mi pozivamo, da se premesti ustrezno število zaposlenih v vse urade. Sedaj je manj kot dva odstotka zaposlenih agencije tistih, ki dela pri tem uradu za temeljne pravice. Vsi pa vemo, da bo imel Frontex več zmogljivosti, večji mandat in ta dvodstotkovni delež ni dovolj, zlasti, če se pogledate, da bodo operacije Frontexa imele več učinek na samo spoštovanje temeljnih pravic. In zaposleni, ki delajo za urad za temeljne pravice, predvsem ponujajo tehnično podporo. Gre za zaposlene v samem uradu, pa tudi za tiste, ki delajo na terenu. Res ta delež je premajhen. Zato predlagam, da se zmogljivosti tukaj okrepijo, da se zaposli več vodstvenih zaposlenih v okviru urada za temeljne pravice. Toliko o tem. Potem pa moram povedati, da s Frontexom še vedno sodelujemo pri pripravi sporazuma o sodelovanju s tretjimi državami. Recimo Libija je zelo zgleden primer za to. In tukaj smo imeli seveda zelo uh, podrobno sodelovanje. Sicer v tem lahko v teku same razprave še več povem. Potem pa še nekaj o operacijah Frontexa v sredozemlju. V zvezi s tem lahko povem, da je bil sprejet zakonik kodeks ravnanja z tretjimi državami. zna se na področju iskanja in reševanja. In tukaj moram povedati, da je zelo pomembno, da se da prioriteta varstvu in zaščiti migrantov na čovnu, na ladi, pač na plovilu, s katerim hočejo priti preko sredozemlja v Evropo. To smo želeli tudi izpostaviti v našem poročilu. Potem pa še dejavnosti Frontexa na mačarskem. V poročilu smo omenili tudi nove spremembe v mačarski zakonodaji na področju migracij in temeljih pravic. Čisto na koncu pa lahko omenim še nekaj v zvezi z samo strategijo Frontexa. Frontexe to strategijo izdelal, sedaj pa jo je treba, po mojem mnenju, prenoviti, oceniti, morda tudi izboljšati. Mi bomo seveda Frontex podpirali pri tem. In upam, da bo tudi strategija o temeljnih pravicah odražala sam mandat in zmogljivost Frontexa in tudi njen učinek na spoštovanje temeljnih pravic. Najlepša hvala. Sicer nas ni veliko, ampak zdi se, da bi želeli vsi sodelovati v tej razpravi. To pa tudi pomeni, da je sama tematika zelo zanimiva. Sveda govorimo o temeljnih pravicah ključnih pravicah Evropske unije in moram povedati, da me je kar malo pretreslo to vaše sporočilo. Sedem se vas je oglasilo, Birke Cipel, hvala za besedo, hvala tudi za obe predstavitvi samega letnega poročila za leto 2017. Prisluhnila sem vam in včasih se mi zdi, da je urad za temeljne pravice samo nek alibi za vse drugo, kar se dogaja v okviru Frontexa. Zanima me, zakaj je temu tako in zato bom postavila dve vprašanje. Prvič, zdi se, da Frontex ni pripravljen okrepiti uh, zaposlene v okviru rada za temeljne pravice, moče zaposliti več delavcev. To je seveda skrb spojojoče, kajti si vemo, da ta urad nima dovolj zmogljivosti, niti za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic v okviru Frontexa. To pa tudi predvideva sama uredba v Frontexu. Potem pa to, kar ste že povedala oba govornika, obstajajo določene omejitve, posvetovalni forum nima dostopa do informacij informacij v zvezi z ključnimi operativnimi referencami in usmerjevalnimi instrumenti. Zato je treba najti rešitve. Ne vem, kaj lahko storite in kaj lahko na tem področju stori Evropski parlament, kako vam lahko pomagamo, da boste našli seveda tudi rešitve za ta pereča vprašanja. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo, kolegu Kösterju. V tem poročilu je zapisano, da je Frontex korenito zmanjšal število uradnikov na terenu, se pravi napotenih uradnikov. Zanima me, ali ima javnost dostop do teh informacij, se pravi, koliko takšnih uradnikov je še vedno na mačarskem ali so podobni ukrepi sprejeti tudi za Hrvaško, kajti na Hrvaškem smo zabeležili tudi primerljive kršitve temeljnih pravic. Izvršen direktor Frontexa je tudi predlagal, da že sama prisotnost Frontexa lahko zmanjša stopnjo nasilja na meji in na terenu. Zanima pa me, ali je Frontex izabeležil kakršne koli primere kršitev pravic migrantov na Mačarskem in na Hrvaškem. In če temu tako, me zanima, ali bo lahko javnost dostopala do teh ugotovitev. Poleg tega pa so nedavni dogodki tudi pokazali, da obstaja veliko tveganje, da je Frontex vključen v kršitve temeljnih pravic v letu 2017 smo zabeležili več kot 3200 prisilnih vrnitev z Hrvaške v Srbijo. Več kot 4000 ljudi pa je bilo izgnanih iz Mačarske. Če si pogledamo seveda nedavno poročilo UNHCR-ja, tam je to zapisano. Potem pa so tedi aktivisti zabeležili številne. Eh, številna prečevanja Frontexa, ko je prišlo do nasilja nad prosilci za azil. Ne vem, ali ima Frontex to zapisano v svoji interni dokumentaciji. Kdo bo prevzel odgovornost? Najlepša hvala. Gospa Kiniči, hvala za besedo. Najprej bi se rada zahvalila obema gostoma. ker sta tukaj z nami in sta predstavila seveda zelo ključni problem. Gre za varstvo in zaščito migrantov in nadoletnikov brez spremstva. Slednje je treba zlasti zaščititi. No, to je bilo seveda že povedano, dejali ste, da potrebujemo globalno strategijo, globalno strategijo za mladoletnike brez spremstva. No, o tem smo se še pogovarjali in vemo, da smo tudi na plenarnem zasedanju sprejeli posebno resolucijo na tem področju. Poleg tega pa smo želeli tudi poskrbeti za to, da se bo z mladimi migranti ravnalo bolj učinkovito. Zanima pa me, kaj se je treba upoštevati pri tem in kaj lahko mi storimo v Evropskem parlamentu, da vam pomagamo pri vašem delu, tako da bomo bolje zaščitili mlade migrante. Najlepša hvala. Imam nekaj vprašanj. Prosim, da mi bolj podrobno opišite razmere v Libiji mislim, da smo tukaj v fazi zanikanja. Vse države članice, pa tudi vse institucije Evropske unije, sprenevedamo se, mislimo, da usposabljamo lokalne oborožene sile s namenom, da bi jim pomagali pri ravnanju z begunci in migranti. Dejansko pa so to milice, ki lahko sedaj še bolje zatirajo begunce in migrante. Res se sprenevedamo. Prosim, bolj podrobno nam pojasnite, kaj se dogaja v Libiji. Potem pa mi, prosim, tudi sporočite, kaj lahko storimo mi, da bodo tudi države članice prevzele odgovornost, pa tudi evropske institucije, ki si nočejo priznati, kaj se dejansko dogaja v Libiji. Pa še nekaj o mačarski. Štefan Kessler je omenil mačarsko. Dejali ste, da sedaj obstaja tveganje, da bo tudi front izključen v kršitve temeljnih pravic, za katere je odgovorna mačarska vlada. Prosim, da in sporočite, kaj je pravzaprav glavni problem. Hvala sedaj pa dajem besedo gospe Spinelli. Hvala za besedo, hvala tudi obema govornikoma za obe predstavitvi. Tudi sama verjamem, da moramo biti transparentni, da se ne smemo več sprenevedati. Sami ste tudi dejali, da nimate zadostnega dostopa do dokumentacije Frontexa, da potrebujete več zaposlenih. Glede Libije pa ste tudi izrazili določene pomisleke v svojem poročilu, ampak niste zelo konkretni. Omenili ste samo določene pomisleke določenih organizacij. Omenili ste tudi pomisleke določenih iz vašega posvetovalnega foruma. Mene pa konkretno zanima, kdo ima te pridržke v okviru posvetovalnega foruma in kakšni so ti pomisleke, kaj ti, ti pomisleki res niso konkretni. Govorite sicer o zlorabi, o nasilju, to pa je tudi vse. Vsi pa vemo, da obstaja ogromno vrst nasilja. Vemo, da je prišlo do suženstva v Libiji, do ponovne obuditve suženstva. Torej, potrebujemo res bo več podrobnosti v zvezi s tem, kar se dogaja v Libiji. Potem je to tudi povezano z manjšim prihodom beguncev v Evropo, ampak pripričana sem, da več ljudi potem umre na poti, se pravi v morju. In tega niste omenili toliko v poročilu. Morda je smo seveda imeli v letu 2018 več smrti na morju, kakor pa v letu 2017. In to je tudi vplivalo na manj nočični prihod beguncev v Evropo. Potem pa še čisto na koncu nekaj o dostopu do informacij. Tukaj zlasti govorim o obalni straži. Pred nekaj tedni je Matijas Sl, predstavnik komisije na zasedanju našega odbora, omenil tudi da obstaja poseben mehanizem za spremljanje kršitev v okviru operacije Sofija. In ta predstavnik komisije je dejal, da je posvetovalni forum prijel poročilo o tem mehanizmu za spremljanje. No, ne vem, ali ste dejansko prijeli to poročilo, ali ima tudi javnost dostop do tega poročila. No, to je dejala Evropska komisija pred dvema tednoma. Thank you and um, Gospa Keller, hvala, hvala za vaše predstavitve, pa tudi za vaše delo pri posvetovalnem forumu. To je zelo pomembno in uh, zato se bori cel naš odbor in pa tudi cel parlament, tako kot uh, smo se tudi borili za urad za temeljne pravice. Brez prizadevan tega odbora in tega parlamenta se to ne bi zgodilo. Uh, torej, za nas eh, predstavlja to veliko skrb, če uh, urad eh, za temeljne pravice ne deluje dobro in ne dobi ustreznih sredstev. Ta odbor je tudi um, uh, pritisnil na uh, Frontex, da je ta uh, sploh vzpostavil urad za temeljne pravice. Mi moramo še enkrat znova povdariti, kako zelo pomembno je uh, Eh, da sta ti dve agenciji oziroma ta dva urada bila ustanovljena, torej Urad za temeljne pravice in posvetovalni forum eh, Frontexa. In eh, mesta oziroma zaposlitve je treba zagotoviti tako, da bo delo teh uradov nemoteno potekalo. Poleg tega ste rekli, da ne dobite vseh podatkov. Uh, Eh, mislim tudi, da priporočil posvetovalnega foruma ne bi smeli uh, ignorirati. Rekli ste, da se to večkrat eh, zgodi, torej da vaša priporočila niso upoštevana, moramo pa si prizadevati za to, organizirati razprave. Frontexu je treba pokazati, da je pomembno, da to upošteva. Mogoče ne čisto vsega, ampak potekati mora tudi razprava v posvetovalnem forumu, s katero se bo zagotovilo, da bo vaše delo vzeto resno. Mogoče lahko naš predsednik napiše pismo Frontexu, v katerem bo zatrdil, da je za naš odbor Libe in za parlament zelo pomembno, da se upošteva posvetovalni forum lahko eh, bi to naredili brez kakšnih večjih poročil, samo upozoriti pa mislim, da je treba na to. Potem ste omenjali tudi eh, sodelovanje Frontexa s tretjimi državami. Dobro bi bilo imeti oceno spoštovanja temeljnih pravic vnaprej. Eh, s tem se ukvarjamo tudi mi, ko obravnavamo poročila v zvezi s Frontexom in tretjimi državami. In mislim, da bi morali upozoriti na to. Hvala gospa Sargentini. Chair. Ja. Um, the uh, Civil Liberties Committee was on a... Hvala. Naš odbor je obiskal bulgarsko-turško mejo pred kratkim. Srečali smo se tudi z um, obmejnimi stražniki, pogledali smo, kakšne so dejavnosti Frontexa tam in to, kar nam je povedala civilna družba med našo misijo, eh, je bilo, da eh, ko Frontex eh, sodeluje pri rutinskih dejavnostih, da to dobro poteka, ko pa Frontex ni vključen v te dejavnosti, pa se pojavljajo težave. Ali se o tem tudi kdaj vi pogovarjate eh, z vodstvom Frontexa? Ko sem eh, se sama vrnila z obiska v Bolgariji, eh, sem gotovila, da Frontex nikoli ne sodeluje nepredvideno ali nepričakovano pri varovanju meja. Vedno so tja povabljeni. Mm, postopki se preverjajo uh, in Frontex je prisoten, vsaj zato, da zunanjemu svetu pokaže, da uh, varovanje meja poteka po nekih standardih. Vendar pa tukaj ni narejeno dovolj. Potem pa še ena točka, situacija na Mačarskem. Vi ste tudi omenili, da mogoče Frontex tam ne bi smel več uh, delovati. Frontex res ni več tako prisoten na mačarski meji, ne tako kot je bil, ampak še vedno tam ostajajo. E, vi ste to kritizirali, ampak sama sem v dvomih glede tega, kakšno vlogo e, Frontex lahko odigra na mačarski e, meji. Tam je pritok ljudi zdaj zelo omejen, gre za notranjo mejo in tako naprej. Zakaj bi sploh si želeli Frontex na tisti meji? Uh, Kakšna eh, je tukaj motivacija za to, da bi Frontex še bil prisoten? Eh, in kako na to gleda mađarska vlada? Moje tretje vprašanje pa je naslednje. Ko smo vzpostavili obmejno in obalno stražo, je potekala dolga razprava o tem, ali ne bi države članice. Kaj se bo zgodilo, če države članice ne bodo eh, varovale eh, svojih meja ustrezno oziroma tako, kot eh, to od njih pričakujejo druge države? Še vedno je po eni strani šlo za odgovornost držav članic, po drugi strani pa je bila ustanovljena ta nova uh, enota. Ali mi lahko razložite, kako to deluje in kakšne so povezave oziroma odnosi, odnosi med uradom Frontexa eh, v Varšavi in pa državami članicami. Pa eh, tudi sama bi rada slišala nekaj več o sporazumih s tretjimi državami. Kolegi so omenjali Libijo in Turčijo. Ehm, Rekli ste, da je bilo objavljeno poročilo o sporozumu Frontexa z Albanijo. In to je nekaj, za kar se mi zdi, da mi eh, z, izvažamo eh, naše varovanje meja v neko tretjo državo. Hvala. Gospod Jurek. Dziękuję bardzo. <clears throat> Właściwie moje pytanie już e, postawiła Ana Gomez. Hvala za besedo. Ana Gomeš je že zastavila vprašanje, ki sem ga hotel postaviti tudi jaz. Gospoda Kesslerja, predvsem sem želel vprašati eh, glede kršitev človekovih pravic na strani Frontexa in sicer te kršitve, ki naj bi se dogajale na mačarskem. Kaj ste mislili s tem? Zanima me tudi, um, s kakšnimi obtožbami bi se lahko soočili uradniki Frontexa. Dobro, hvala. Preden se obrnem nazaj na govorca, naj še sama nekaj povem. Pomenili ste pravzaprav nekaj vrste odpor Frontexa za upoštevanje priporočil posvetovalnega foruma. Ana Gomeš pravi, da ko gre za kršitve temeljnih pravic, da eh, države članice živijo v zanikanju. Ampak eh, zanima me, če ni eh, mogoče situacija ravno obratna, da ni to pravzaprav pristop držav članic. Sporazum z Libijo, naprimer, Eh, ni nekaj, kar bi države eh, naredile po nesreči, ampak so se dejansko podpisale pod to in ta sporozum obstaja. Torej, ne gre za to, da bi imele odpor ali pa da bi uh, si zatiskale oči, ampak da vse to poteka zavestno. Um, pa še eno vprašanje. Um, in sicer. Uh, se bodo s tem morale soočiti eh, vlade. Eh, strinjam se s tem, kar je povedala Ska Keller, namreč, da bi eh, naš predsednik v imenu odbora poslal pismo Frontexu, pismo, ki bi pokrivalo števila področja, tako njihove pristojnosti, delovna mesta, ki jih je treba zapolniti, pa tudi spoštovanje standardov temeljnih pravic In pa lahko bi vprašali tudi o proračunu in pa o um, tem, kako zagotoviti več podpore Frontexu. Hvala, zdaj pa izvolite besedo za odgovore. No, kar nekaj zapletenih vprašanj je bilo zastavljenih in nisem prepričan, da bova sposobna ustrezno odgovoriti na vsa ta vprašanja. Prosim, upoštevati morate, da mi nismo eh, spremljevalni organ oziroma da ne izvajamo nadzora nad varovanjem zunanjih meja. Včasih imam občutek, da imamo mi celo manj informacij o tretjih državah, kot jih imate vi. No, pa naj vseeno podam nekaj podrobnosti. Nimam podrobnih številk o, o ljudih, ki so v imenu Frontexa zaposleni na Hrvaškem in na Mačarskem. Mogoče bi morali vprašati komisijo ali pa Frontex. Nimamo teh številk o napotenih delavcih. Eh, ne vemo, koliko uradnikov tam eh, dela na operacijah Frontexa. In moram tudi povedati, da ne poznamo dokumentacije o kršitvah človekovih pravic, ki, jih, ki jo je pripravil Frontex. Če bi taka dokumentacija obstajala, potem bi mi verjetno bili obveščeni, ampak Eh, ne morem pa zanesljivo tega trditi, ali taka dokumentacija obstaja ali ne. Zaenkrat mi teh informacij nimamo, vsaj ne o kršitvah pravic, ki bi jih dokumentiral Frontex. Eh, vi ste omenjali tudi kršitve človekovih pravic na Hrvaškem. O tem smo razpravljali. Ampak eh, Mislim eh, tudi, da se ti incidenti niso zgodili v okviru operacij Frontexa. Nimamo pa mandata, da bi eh, to natančneje proučili. Smo samo posvetovalni organ za Frontex. In ne moremo imeti pregleda nad vsemi vidiki situacije na zunanih mejah. kar se tiče vprašanja gospe Gomeš. Naj še enkrat povem, mi nimamo eh, lastnih informacij o tem. Ne poznamo dobro situacije v Libiji. Smo v stiku z nevladnimi organizacijami, civilno družbo, poznamo poročila, ki jih oni pripravljajo o Libiji, ampak eh, vi eh, ste že navedli nekaj teh podatkov, naprimer iz poročila Human Rights Watcha, nimamo pa dodatnih informacij, ki bi prišle iz naših lastnih eh, virov, ker teh virov mi preprosto nimamo. Ste pa izpostavili pomembno točko in mi na to tudi že vse čas upozarjamo. Frontex bi po našem mnenju moral pripraviti celovito oceno človekovih pravic, preden eh, se dejavno in poglobljeno vključi v odnose in sodelovanje s tretjimi državami. Omenjali ste tudi sodelovanje z Albanijo. Ne zavedam se oziroma ne vem, ne poznam nobenega poročila oziroma ocene eh, temeljnih pravic eh, v Albaniji, da bi to bilo izvedeno preden, bi se tja eh, napotil Frontex, tako da ne morem uh, odgovoriti na to. Gospa Spinelli. Operacija uh, Sofija pa ni operacija Frontexa. Uh, okviru Frontexa torej ne morem podati nobenih informacij v zvezi s tem, kaj se je zgodilo v kontekstu Sofije. In to je eno od političnih vprašanj, s katerimi se bo ta odbor moral ukvarjati. Veliko različnih akterjev izvaja različne operacije brez eh, kakršnekoli izmenjave informacij ali pa nadzora. Nobenega organa ni, ki bi proučeval uh, učinek na uh, situacijo na področju človekovih pravic in temeljnih pravic teh dejavnosti. In pa še za zaključek, da ne bom predolgo govoril, da bo besedo dobila še Marta. Kar se tiče bolgarsko-turške meje, pa naj povem naslednje. Vi ste predstavili zelo zanimiv argument, ki ga mi tudi eh, večkrat slišimo. Če Frontex je prisoten in če na terenu delajo uradniki Frontexa, potem imamo boljši nadzor nad tem, kaj se tam dogaja. Če pa naše uradnike umaknemo, pa nihče ne pozna več situacije. Z tem argumentom smo se soočili tudi v primeru Mačarske rekli smo, da je zelo dobro, če imamo informacije, ampak če s temi informacijami potem nič ne naredimo, potem eh, te informacije niso koristne. In če nismo v položaju s temi informacijami karkoli narediti, potem je bolje uh, naše uradnike umakniti, kot pa da so še naprej tam brez ustreznih informacij. Nič eh, ne želim povedati o kakršnem koli konkretnem primeru eh, kršitev človekovih pravic na mačarskem strani Frontexa. Prisotnost Frontexa je vsekakor omejena na mačarskem, ampak ta prisotnost uh, tam poteka v okviru uh, Eh, in sicer v takšnem okviru, da eh, varnost prosilcev za azil ni več zagotovljena. Kako si Frontex v tem kontekstu lahko prizadeva za spoštovanje človekovih in temeljnih pravic? Nimamo konkretnih informacij o tem, kaj naj bi se tam zgodilo. Imamo pa okvir in po teh podatkih in po analizah v tem okviru smo ocenili, da naj Frontex raje odide, kot pa da ostane na mačarskem. Um, uh, as... Najlepša hvala. No, kot je povedal eh, Štefan, sva se znašla v težkem položaju, ker sva dobila veliko. Eh, težkih, zapletenih vprašanj. Hvala za vaše zanimanje. Hvala za vse pobude, ki ste jih podali v okviru našega poročila. Kot sem rekla že v začetku, eh, gre za hvala za naš obstoj ravno v parlamentu in ravno zaradi vašega eh, stalnega vključevanja in podpore mi lahko delamo. Dobili smo tudi že konkretne eh, predloge, kako eh, ukrepati v določenih situacijah, naprimer, ko gre za zapolnjevanje delovnih eh, mest. To je bilo pomembno v okviru Urada za temeljne pravice. Predsednica tega urada je povedala, kakšne so minimalne zahteve. Treba bi bilo upoštevati tudi um, hierarhijo funkcij in um, potem v skladu s tem tudi ukrepati. Mm, ko gre za dostop do informacij, pa naj to povem. Takole gre za kompleksno področje. Uh, mi obravnavamo številne informacije, Eh, določene so predeljene kot ne preveč relevantne za naše delo. Prišlo pa je do pozitivnih korakov, eh, kar se tiče obiskov. Eh, mi obiskujemo operacije in to redno. Omenila sem eno tako operacijo in v tem kontekstu smo prišli do zelo relevantnih in pravočasnih informacij. Torej obstajajo primeri, ko vse skupaj dobro deluje in ko smo mi dobro vključeni. Eh, obstajajo pa tudi primeri, ko bi pričakovali bolj eh, pravočasne, bolj relevantne informacije. In uh, zato uh, smo tudi se obrnili na vas, kaj lahko tudi vi naredite, zato da nas podprete. Smo tudi seveda v stalnem stiku s Frontexom in želimo prispevati k njihovemu delu. Uh, učinek na um, temeljne pravice dejavnosti Frontexa. To je zelo težavno področje, eh, ki ga proučujemo. Proučujemo pa tudi situacijo, eh, oziroma včasih pride eh, do tega, da od Frontexa pričakujemo zgledno ravnanje v teh operacijah in postavljanje nekih standardov, pa se to potem ne zgodi vedno, to torej ni zajamčeno. Zato je treba vsak primer obravnavati posebej. E, omenili ste tudi e, poročilo UNHCR-ja, e, kar se tiče zunanjih meja in to je spet povezano s tem, kar je rekel Štefan. Namreč nismo organ za spremljanje in nadzorovanje. Se pa strinjam, da se je s temi vprašanji treba ukvarjati in da bo Frontex uh, moral mm, to obravnavati. Eh, eh, to bo treba proučiti v okviru novih mehanizmov, mehanizmov za pritožbe in tako naprej. In agencija bi morala nadzorovati spoštovanje človekovih pravic pri svojem delu. Mm. In do tega bi morali potem dostopati tudi tisti, ki so bili deležni kršitev. Eh, kar se tiče otrok, eh, tukaj obstajajo zelo dobra priporočila in eh, spremljamo tudi učinkovitost in pa dodeljevanje sredstev. Upam, da bo z novo strategijo za temele pravice ta vidik tudi izpostavljen um, treba podelati na elementu uh, varovalk in mislim, da tudi na ravni Frontexa obstaja interes za to. Potrebnega bo kar nekaj dela in mi smo pripravljeni eh, pri tem sodelovati. Hvala, ne vem, upam, da sem na vse odgovorila, skušala sem pokriti vsa vaša vprašanja. Veselimo pa se že tudi nadaljnega sodelovanja eh, z vami. Še Štefan. No, jaz bi nekaj povedal o uradu za temeljne pravice. Včasih uh, imate mogoče občutek, da ta urad ni uh, sposoben ničesar eh, narediti, pa naj povem, da njegova direktorica upravlja res izjemno delo, ki je zelo pomembno. Ima okrepljen mandat in kljub vsemu Eh, je eh, njeno delo eh, zelo zahtevno, zato ker potrebuje več osebja, zato da bo tudi bolj sposobna pokriti vsa različna področja. Najlepša hvala. Hvala za vaše predstavitve in za to, da ste odgovorili na vsa vprašanja. To je zelo pomembna točka. In kot je rekla Ska Keller, Eh, bomo eh, prepričali predsednika našega odbora, da pošle pismo Frontexu, eh, v katerem bodo omenjeni tako praktični vidiki, kot je naprimer zaposlovanje novih članov Frontexa in tako naprej, in pa tudi drugi vidiki. Rada bi pa povedala še nekaj. Dostop do dokumentov se večkrat zavrne, zato uh, Eh, ker naj bi bili ti podatki tajni iz dobrih razlogov. Eh, včasih so tajni iz dobrih razlogov, eh, zelo pogosto pa ti razlogi niso zadostni in vsi naši državljani morajo imeti pravico dostopa do informacij. Če imamo specifična vprašanja in o tem obstajajo specifične informacije, mislim, da bi morali mm, imeti možnost za nje tudi zaprositi. Hvala. Uh, uh, Hvala, kolegi. Uh, malo pozneje, kot smo mislili, smo zdaj prišli do naslednje točke oziroma do, točk, do dveh točk, štiri in pet. In sicer gre za sporazum med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru sklada za notranjo varnost za obdobje od 2014 do 2020. In podoben sporazum je bil sklenjen s Švicarsko konfederacijo. Poročevalcev ni danes. Eh, prvi poročevalec je gospod Vistisen iz EKR, eh, ki ni mogel priti na sejo današnjega odbora. Klot eh, Morajs pa je poročevalec za drugi sporazum, ki pa ga tudi ni tukaj. Gospod Vistison je mene prosil, da preberem izjavo eh, v skladu z eh, urebo 515 skozi 2014. Morajo države, ki so povezane s šengenskim akijem, sodelovati pri eh, nadzoru meja in vizumih. In eh, s tem sporazumom bo eh, komisija lahko prevzela svojo odgovornost za izvajanje proračuna za ta instrument v tej pridruženi državi in sposobna bo tudi določiti prispevek Islandije. Eh, tukaj je glavni cilj, da se eh, zagotovi učinkovita, eh, visoka in enotna stopna nadzora zunanih meja. Tudi s tem, da se nadzoruje nezakonito priseljevanje, po drugi strani pa, da se zagotovi nemoteno prehajanje zunanih meja v skladu z zavezami temeljnim pravicam in človekovim pravicam Evropske unije. To je bila izjava gospoda Vistisena. Eh, podoben sporazum je bil sklenjen s Švico, poročevalec za sporazum s Švico eh, je gospod Moraješ in gospod Moraješ tudi priporoča, da parlament čim prej da zeleno luč za sprejem tega sporazuma. Upam, da se poročevalci v senci s tem lahko strinjajo. Želi kdo od poročevalcev v senci besedo? Gospod te prej izvolite. Gospa predsedujoča, naj povem, da se popolnoma strinjam z obima poročevalcema. O, eh, to pa je bila eh, izjava. Želi še kdo besedo? Ne. Samo postopkovne predloge spremem lahko vlagate in sicer do 16. maja, opovdne. To je v sredo. E, 24. maja pa bo glasovanje. Zdi se, da je komisija želela besedo. Ne, ni potrebno. Ste zadovoljni? V redu. No, zdaj pa točka šest. Ampak mislim, da poročevalca ni, oziroma je poročevalec je z nami, točka šest je zdaj na vrsti in sicer gre za uvoz kulturnih dobrin. E, Evropska komisija je predlagala uredbo 13. julija 2017 za to, da se prekine uvažanje v Evropsko unijo in sicer uvoz kulturnih dobrin, ki so nezakonito izvožene iz eh, njihovih eh, izvornih držav. Um, to nezakonito trgovanje je pogosto povezano tudi s financiranjem terorizma, z uh, pranjem denarja in pa izogibanjem plačila davkov. Gospod Krisogonos eh, je poročevalec, eh, pogovarjal se ravno kar z gospod Spinili. Gospa Spinili, prosim, ne motite ga. Eh, Gospod Krisogonos, izvolite. Uh, colleagues, uh, goods... Dragi kolegi, kulturne dobrine in kulturna dediščina uh, imajo um, zelo pomembno kulturno, versko, uh, nacionalno uh, vrednost, pomembne so za občutek pripadnosti skupnosti in za identiteto. Uh, gre za eh, neobnovljive eh, vire, ki so edinstveni in se jih ne da zamenjati. Eh, pa se vseeno ti viri soočajo s številnimi izzivi, ki so povezani s tehnološko, ekonomsko in drugo transformacijo. In to zadeva različne vidike življenja. Nezakonito trgovanje, Eh, s temi kulturnimi dobrinami spodboja organiziran kriminal, pranje denarja, izogibanje davkov in pa financiranje terorizma. Globalni trg v tej nezakoniti trgovini ima vrednost od 6 do 8 milijard eh, dolarjev letno. In eh, to je tretji največji nezakoniti trg po trgu oziroma trgovini z drogami in orožjem obstajajo tudi dokazi, da teroristične skupine, kot je ISIS, uporabljajo nezakoniti eh, trg z kulturnimi dobrinami, da se na ta način financirajo. Eh, umetniška dela in pa kulturne dobrine, ki jih ISIS pleni v Siriji, Jemnu in drugih državah, eh, se potem prodaja in sicer v dražbenih hišah v Evropi. Kljub temu, da Evropska unija prepoveduje eh, trgovino s takšnimi kulturnimi dobrinami v določenih okoliščinah. Eh, gre za, eh, naprimer, kulturne dobrine iz Palmire, ki so jih pretihotapili v Evropo. In kul Evropa, kjer se kulturo zelo ceni in kjer je tudi veliko bogatih kupcev, Evropa je torej zelo privlačen trg za trgovanje z temi dobrinami. Eh, vendar pa, ker vse skupaj poteka nezakonito, je to težko ustaviti. In eh, eh, ta trgovina je tudi čezmejna, zato to ustvarja probleme za zahteve po vračilih. Imamo različne jurisdikcije z različnimi pravili in zakonodaja je torej različna, tako da ni nekih skupnih pravil, ki bi se uporabljala za to, da se določi, ali je neko kulturno delo res bilo eh, mm, zaplenjeno in kakšna pravila torej pri tem upoštevamo. Zakonodaja je torej fragmentirana in nepopolna. In če vse te dejavnike upoštevamo, potem vidimo, da res nujno potrebujemo uh, regulativni okvir oziroma izboljšati moramo eh, regulativni okvir za kulturne dobrine, eh, ki se uvažajo nezakonito. Eh, trenutni predlog komisije gre v pravo smer, ampak treba bi ga bilo še dodatno izboljšati. Plenjenje kulturne dediščine in pa tihotapljenje kulturnih dobrin iz arheoloških eh, najdišč, muzejev, arhivov, knjižnic in od drugod, tudi v okviru oboroženih konfliktov um, za to plenjenje in tihotapljenje pa so odgovorne predvsem organizirane teroristične skupine. Torej, takšne dejavnosti bi morali prepovedati in potem tudi kaznovati. Uh, In zato bi Evropska unija in države članice morale sprejeti preventivne ukrepe, eh, ki bodo preprečili trgovanje z takšnimi dobrinami. Predvsem iz držav, kjer divjajo teroristični oziroma eh, oboroženi konflikti. Treba je omogočiti tudi uh, varen povratek teh kulturnih dobrin v njihovo izvorno državo. Uh, poleg tega je treba upoštevati tudi uh, sume, eh, da uh, določene kulturne dobrine prihajajo uh, iz uh, območij s konflikti oziroma da je to povezano s terorizmom. Tudi za take primere bi morali imeti ustrezne postopke, tudi ko gre za nedokumentirane um, dobrine in morali bi zagotoviti tudi eh, začasno shranjevanje takih eh, dobrin, potem vsa ustrezna dovoljenja bi, morala, eh, bi morali pripraviti, prav tako vse postopke, tudi eh, izvedbene zmogljivosti in pristojnosti bi morali zagotoviti za komisijo, eh, zato da bo lahko vzpostavila ustrezno elektronsko bazo podatkov za hitro izmenjavo informacij med državami članicami. Zato, da bomo eh, zaščitili transparentnost in demokracijo, bi te pristojnosti morali dati komisiji po eh, jasnih in preglednih posvetovanjih s parlamentom in svetom. Potrebna pa so posvetovanja tudi na ravni strokovnjakov. Eh, po predlogu komisije eh, naj bi vzpostavili eh, prag, starostni prag in sicer 250 let. Po mojem mnenju pa ta prag ni zadosten za to, da bi ustrezno zaščitili in učinkovito zaščitili kulturne dobrine pred nezakonito trgovino. Obstajajo namreč tudi zelo pomembni artikli oziroma kulturne dobrine iz zgodovine, literature in eh, drugih eh, kulturnih panog. In zato sam predlagam eh, starost 75 let, vsaj za določene kategorije kulturnih dobrin, zato da bomo preprečili nezakonito trgovino s kulturnimi dobrinami. Je treba upoštevati tudi druge vidike, eh, ne samo čezmejnega prehoda. Eh, poleg tega morajo sodelovati eh, carinski organi držav. Tukaj gre tudi za redke zbirke, tudi zbirke iz faune, flore, zbirke mineralov ter iz drugih področji zgodovine. Poleg tega uh, eh, govanci, pečati, eh, ter drugi kulturni artikli eh, z mm, pomembno vrednostjo. To je pomembno zato, da se zagotovi varnost in transparentnost v boju proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami morali bi imeti izjavo, ki bi jo podpisal uh, lastnik uh, te, uh, te kulturne dobrine, da je bila namreč izvožena na zakonit način. Poleg tega morajo pogodbene strani uh, spoštovati konvencijo iz leta 1970. kulturne dobrine, ki pridejo na območje Evropske unije, ne da bi izpolnjevale eh, pogoje iz prvega in drugega odstavka tretjega člena, eh, se mora zagotoviti tudi ustrezno shranjevanje in pa ustrezna jamstva v zvezi s shranjevanjem in sicer v skladu s pravom Unije in pa mednarodnim pravom. Za ustrezno Eh, nadzorovanje in pa eh, uvrščanje na seznam eh, teh kulturnih dobrin, predvsem iz držav, ki trpijo zaradi konfliktov ali pa naravnih katastrof, bi morala Evropska unija vključiti tudi mednarodni observatori za nedovoljeno trgovino s kulturnimi dobrinami Mednarodnega muzejskega sveta, zato da se prepreči nadaljne plenjenje teh dobrin in da se uh, ohrani tudi uh, življenja civilistov. Poleg tega bi morala komisija uh, več narediti za um, ozaveščanje v zvezi s kulturnimi dobrinami, eh, morali bi vzpostaviti uh, določene linije in pa točke, informativne točke, uh, prek katerih bi lahko ljudje prišli do informacij. Komisija bi morala tudi vzpostaviti pravila iz te uredbe in po mojem mnenju bi morali to narediti čim prej. Sam kot poročevalec eh, se veselim sodelovanja z vsemi vami, zato da bomo izboljšali to področje, ki zadeva um, tiho tapljenje in nezakonito trgovanje z um, kulturnimi dobrinami. Gospod Kuster. Hvala, gospodi kolegi. Gospod Krisogonos, najlepša hvala za predstavitev vašega osnutka. Komisija je predlagala, da bi se eh, pripravil predlog eh, za financiranje terorizma z uporabo ehm, kulturnih dobrin. Mislim, da je predlog v, tej, eh, v tem pogledu bistven, vendar pa to ne sme biti edini razlog za to, da se naredi eh, konec temu kaznivemu delovanju. Gre za skupni spomin trenutnih in nekdanjih eh, civilizacij. Vsi vemo, da so pomembne količine antikvitet na trgu eh, našle vir pri plenjenju in izk, uh, eh, izkoriščanju med vojnimi krizami. To je povzročilo nepopravljivo škodo celotnemu človeštvu, pa tudi kulturnemu spominu nasploh. Ko se kulturne predmete vzame iz konteksta, eh, je s tem prebivalstvo prikrajšeno za svoje um, običaje in uh, predmete. S tem se uničuje kulturni spomin. Uh, in uh, prekinitev to vrstne povezave pri, prispeva k nadaljni dezintegraciji vojnih območij in krepi tiste, ki so na oblasti. Plenjeni predmeti imajo pravzaprav precejšno vrednost za znanost in za raziskave kraja na arheoloških najdbiščih se je dogajala vedno, še pred Sirijo, uh, Irakom in um, Libijo, ampak zdaj se to dogaja na industrijski ravni. Če je dejansko mogoče uh, ustvarjati dobiček z eh, to vrstnimi predmeti, brez da bi uh, bilo to povezano s kakršnokolim tveganjem, se bo to vrstno plenjenje nadaljevalo tudi v prihodnje. Torej je treba zagotoviti eh, zaščito tam, kjer se ustvarja popraševanje po kulturnih um, predmetih in to vključuje tudi evropski zasebni trg zbirateljev. Torej, Evropska unija bi morala se boriti ne le proti uvozu, temveč bi se morali pogovarjati tudi o tem, kdo bi naj imel temeljno pravico dostopa do predmetov, ki so relevantni za kulturno dediščino. In po mojem je to javnost. Vsakršna razprava na to temo pa se mora ukvarjati tudi z vprašanjem, ali je zasebna raba antikvitet sploh spremljiva. Brez zasebnih zbirateljev bi ta črni trg, um, na katerem se prodaja te predmete, um, Brez torej zasebnih uh, zbirateljev bi ta trg razpadel. Brez teh uh, zbirk uh, bi ti predmeti lahko uh, služili večjemu uh, izobraževanju in kakšen drug namen sploh ima hramba antikvitet. Če želi Evropski parlament zaščititi uh, kulturno dediščino in želi širiti to uh, zavest tudi na prakso, ki jo izvajajo uh, hudodelci, potem nima druge izbire, kot da se vpraša o smislu zasebnega lasništva dragocenih in veliko vrednih antikvinitet rešitev komisije je torej pomankljiva. Gospod Kuster, se opravičujem, ker vas prekinjem, ampak ali bi lahko počasi zaključili? Da, 30 sekund pa bom zaključil. V večini držav izvora je zasebna lastnina antikvitet nezakonita že od 16. stoletja. Torej, mislim, da je to trgovina, ki je naklonjena korupciji in je pravzaprav pod velikim vplivom trgovalcem in zbirateljev. In upam, da se bo mnenje odbora za temelje soboščine premaknilo v to smer. Hvala, gospod Gomez. Lahko bi se strinjala s tem, kar je povedal kolega Kustner, vendar pa menim, da to ni edini razlog, zakaj dejansko potrebujemo to ukrepanje proti nezakoniti trgovini z eh, antikvitetami. Vendar pa je to pomemben razlog, boj proti terorizmu, kaj ti vemo, da je terorizem dejansko našel način, da izkorišča siromašenje krajev, kjer so antikvitete po vsem svetu, še zlasti seveda v Siriji in Iraku, pa tudi nedavno v Libiji. Na ta način eh, je sedaj začel financirati svoje dejavnosti, ampak strinjam se, da obstajajo tudi drugi razlogi, tudi tiste, ki ste jih omenili, eh, zaradi česar nas ta vidik mora skrbeti. Zato bi vprašala poročevalca in videla bom, kako bi se lahko torej eh, še pogovarjali v nadaljem eh, delu, ki sledi. Prosila bi tudi, oziroma vprašala bi tudi, ali ste se vprašali o vlogi svobodnih pristanišč, kjer nek, za nekaj časa hranijo to blago eh, in s tem prispevajo k izogibanju oblastem in prikrivanju izvora tega blaga? To je vprašanje o katerem smo se začeli eh, spraševati tudi v okviru odbora PANA. Šli smo celo v Luksemburg, da smo tam obiskali svobodno pristanišče in zelo me skrbi, da so nekatera od vprašanj, ki smo jih zastavili Luksemburškemu ministrstvu za finance, ki je pravzaprav pristojen za to, kar se dogaja v prostem eh, pristanišču, eh, ni bil zmožen odgovoriti na naše vprašanja. Ampak seveda smo videli, deli, da temu sedaj sledijo tudi v drugih delih sveta, tudi v Dubaju in v Singapurju. Torej, ta problematika ni omejena na Evropo, temveč je globalna in vsekakor jo je treba preučevati tudi z vidika, ki je vključen v to poročilo. Torej, vsekakor gre za zelo pomembno poročilo in poleg tega če um, zanemarimo ta dobiček, ki si ga ustvarjajo hudodelske združbe za nezakonito trgovino z antikvitetami, je treba obenem ugotoviti tudi, kaj je treba storiti, kaj naj bi storili, naprimer, ko se te stvari najde v Evropi. Evropi, torej, ki, ko so že bile pretihotapljene in ko jih odkrijajo oblasti, pa jih ni mogoče takoj vrniti v države izvora, ker tam, naprimer, ni sistema upravljanja, tako trenutno velja za Libijo. Vemo, da obstaja mreža, ki jo je razkrinkala španska policija kot uh, mrežo, ki dobavlja antikvitete, uh, ki so bile izplenjene in uplenjene v Libiji. Torej, če se te predmete najde, morajo biti v varstvo določenega organa, kajti gre za uh, dediščino človeštva in uh, torej je treba za njo poskrbeti, dokler je ni mogoče vrniti v državo, ki bo lahko zagotovila upravljanje in ustrezno uh, varovanje tega, teh dobrin, kar trenutno na, na žalost za Lidijo ne velja. Hvala. Yes. Kdo želel še kaj dodati? Hvala za besedo. V imenu komisije bi se sveda rada zahvalila za vse predloge sprememb, ki smo jih prijeli in seveda upam, da jih bomo lahko tudi upoštevali. Glede vračanja ostankov kulturnih dobrin, no, v zvezi s tem lahko omenim člen 27 pogodbe o delovanju Evropske unije, to je pravna podlaga, ampak mislim, da Evropska unija sploh nima pristojnosti za sprejemanje zakonodaje v zvezi z vračanjem zaseženje kulturnih dobrin v državo izvora. No, imamo seveda konvencijo UNESCO iz leta 1970. Takšno vračanje poteka preko konzulatov in veleposlaništev. Evropska unija pa nima te pristojnosti. Smo pa tudi upoštevali dejstvo oziroma predlog o starostni meji 75 let, da bi bila to minimalna starost starin. No, to je lahko problematično, ampak to bomo tudi upoštevali pri kategoriji za dovoljenja v kategoriji ena. Tukaj lahko omenim dobrine, kot so flora in fauna. To so namreč dobrine, ki jih ni ustvaril človek. To bi lahko bilo potem problematično. Je pa res, da bomo seveda vse to tudi upoštevali. Lahko tudi podprem vse to, kar sem slišala v teku te razprave, memorandum o soglasju in o vseh argumentih za ta predlog je zelo eh, zgovoren. Komisija pa je tudi razmislila, da bi zajela dobrine iz treh con in to smo tudi predvideli v našem predlogu in dovoljenje in ostale zahteve tudi veljajo za te predloge proste cone. Uh, uh, uh, Potem pa še nekaj besed o ukradenih, zaplenjenih kulturnih dobrinah. V tretjem členu se to predvideva in sicer v izrednih razmerah lahko tudi nacionalni predstavni organ shrani začasno te kulturne dobrine dokler se recimo razmere v državi, ki pač poteka vojna, ne stabilizirajo. Hvala. Sedaj pa bom dala besedo poročevalcu, da na hitro zaključi svojo predstavitev in mora tudi odgovoriti na morebitna vprašanja. Hvala za vsa vprašanja, hvala za vse konstruktivne komentarje, ki sem jih slišal časovni rok za predloge sprememb je 22. maj do 12. Prosim, da mi do 12. pošljete vse pripombe. Smo še pri sedmi in osmi točki, ampak še na začetku sem omenila, da se ne bomo pogovarjali o teh dveh točkah. Deveta točka, no, sama sem dala prošnjo za to točko, gre pa za pisno vprašanje, ki sem ga 8. novembra posredovala komisiji v zvezi z italijanskim zakonom, ki je bil spremenjen in sedaj vsebuje tudi telekomunikacijske podatke za obdobje, ki ni daljše od šestih let. In to obdobje hrambe je bilo sprejeti v okviru zakonodaje o sesalnikih. To pa sploh ni povezano z samo hrambo telekomunikacijskih podatkov. Res zelo zanimivo. Italija sprejema to zakonodajo. Komisija je sicer podala svoj odgovor, ampak vseeno bi želela izkoristiti to priložnost danes in zaprositi za celovit odgovor komisije, kajti komisija je dejala, da gre izključno za pristojnost države članic in da komisija ni pristojna za to, ampak pripričana sem, da komisija sedaj pripravlja nov zakonodajni predlog o novi direktivi o hrambi podatkov. Obdobje hrambe podatkov šestih let je po mojem mnenju preveč in dejansko nasprotuje evropskemu pravu komisija, prosim, da nam pojasnite, z nami pa je Cecilia Ferklej, ki je vodja enote za, v okviru generalnega direktorata za notranje zadeve. Hvala za besedo. Avramopolus, komisar Avramopolus je že odgovoril na vaše vprašanje in se bom sedaj tudi navezala na njegove odgovore. V prvem delu se je komisija odzvala, da pozna italijansko zakonodajo in bo tudi razmislila o tem, ali lahko sproži postopek o ugotavljanju kršitev na podlagi opravljene analize. V drugem delu našega odgovora pa smo zapisali, da ne bomo posegali pristojnosti komisije, ki je varuhinja pogodb In seveda, predtem smo tudi zapisali, da so za to področje odgovorne države članice zlasti na področju hrambe podatkov. In seveda v Italiji ima jo to pristojno sodišča in nadzorni organi. V zadnjem delu pa smo vam odgovorili, da delo že poteka na področju hrambe podatkov po zadnji sodbi Evropskega sodišča. Seveda svet je in tudi razpravo v okviru svoje delovne skupine za hrambo podatkov. Se pravi, priprave in delo potekajo. V delovnem programu za leto 2018 pa je komisija tudi obljubila, da bo dopolnila svoje smernice v hrambi podatkov v prihodnosti. Hvala. Dva govornika ste se že javila k besedi sama, pa sem seveda zastavila to vprašanje. In Prosim, pojasnite mi, dejali ste, da so pristojni organi za varstvo podatkov v državah članicah tisti, ki morajo posegati v to zadevo. In to se je zgodilo in poda je svoje preporočilo vlade, ampak tukaj se njegova pristojnost konča. To pa tudi pomeni, da lahko državljani se zatečajo samo k sodišču. To pa je drago, traja ogromno časa, sam postopek je res obremenilen. Prepričana sem, da Evropska komisija ne verjame, da je to najboljši način za uveljavljanje evropskega prava na področju varstva podatkov. Se pravi, da grejo državljani pred sodišča. Evropska komisija kot varohinja pogodb mora uveljavljati evropsko pravo in zavarovati pravice svojih državljanov. Ampak prosim, da odgovorite na to vprašanje kasneje. Gospa Spinelli potem pa tudi še naslednji govornik. Hvala za besedo. Sofi, najprej bi se ti seveda rada zahvalila, da si to vprašanje komisiji sploh zastavila. Moram povedati, da je to vprašanje zelo pomembno, saj se kar zadeva vladavino prava v Italiji. Komisar Avromopoulos je v svojem odgovoru bil zelo nekonkreten. Njegov odgovor me ne zadovolji. Sicer je to tudi povezano z evropsko zakonodajo in posledično z evropsko pristojnostjo, kajti govorimo ne na zadnje o evropski zakonodaji. Hramba podatkov je sedaj omejena na šest let, imamo tudi določene varovalke in tudi sodna praksa je to potrdila. Zlasti sodna praksa sodišča. Ki govori o tem, da bo nesorazmerna sodna praksa nekaj, kar se ne more upoštevati za primerno pravno podlago. Omenjate sedaj tudi izredne razmere, boj proti terorizmu in boj proti mafiji, ampak moram povedati, da obstaja tveganje, da bo ta izredna zakonodaja, ki spleda v teh izrednih razmerah, postala nekaj čisto običajnega normalnega. Poleg tega ste prej tudi umenili to sodbo sodišča, ki prepoveduje kakršno koli nesorazmerno pretirano hrambo podatkov, se pravi obdobje hrambe podatkov. Zato res ne vem, zakaj komisija sedaj ne bi sprožila postopka v zvezi z kršitvijo. To ste že sami predajali, kajti sedaj postavljate pod vprašaj evropsko pravo. No, pri Polski in Mačarski je komisija zelo hitro ukrepala. Ne vem, zakaj ne bi pri Italiji. Najlepša hvala in se opravičujem, ker bom morala takoj oditi, potem, ko bom zastavila vprašanje, ker imam sestanek zune parlamenta. Ampak mislim, da je to vprašanje za nas v parlamentu zelo pomembno. Kaj ti ta zakon v Italiji ima določeno zgodovino in stari zakon o hrambi podatkov je že razveljavilo sodišče, sedaj pa imamo tukaj nov postopek in ste ga že omenili, ki daje vtis, da vlada v Italiji ni želela na novo razpravljati o hrambi podatkov. In edino to, da rečemo, ja, ampak to je uh, v uh, nacionalni pristojnosti, da, nac, da država sama govori o uh, hrambi podatkov, to ni dovolj dobro. Kajti podlaga za to je čla, člen 20 uh, uh, Evropske zakonodaje o um, boju proti terorizmu. Prav tako pa je treba vedeti, da v preambuli k tej direktivi govorimo o sorazmernosti in o številnih drugih vidikih. Lahko pa govorimo tukaj o, tudi o listini o temeljnih pravicah v EU. Tako da obstaja več kot en razlog, da podamo tudi Italija, um, Sloven, um, evropski pogled na to uh, zakonodajo in da resno preučimo, ali je ta zakon v skladu z našimi predpisi. Tako da tega vidika ne morem razumeti, da je edini odgovor komisije ta, da gre za zadevo, ki je v nacionalni pristojnosti. Kajti, če bom jaz to povedala mojim voljivcem, mojim volilnemu kraju, me bodo pogledali in bo rekli, joj, smo mislili, da imamo Evropsko unijo, kjer delimo vrednote in pravila, kako je potem to lahko zadeva zgolj v nacionalni pristojnosti. Mislim, da bi morala tukaj komisija bolj ukrepati, kot pa da reče zgolj, da ni naša dožnost, da ukrepamo. Hvala. In preden odidete in preden vrnem eh, besedo gospe Ferhajn, bi eh, predlagala koordinatorjem tega odbora, da razmislijo o tem, da bi zaprosili za mnenje pravne službe glede argumenta, ki ga predstavlja komisija, namreč, da nima pooblastil in da ne gre za zadevo v evropski pristojnosti. Želela bi videti ustrezno analizo tega argumenta, ki ga predstavlja komisija, da nima dožnosti ukrepanja. Torej, kot koordinatorka vam to predlagam in to prepuščam v vaših um, dobrih rokah. Gospod Ferhajen, hvala lepa. Razumem vprašanja, ki ste jih zastavili, pa tudi vprašanja ostalih poslancev in poslank, da bi se osredotočili zlasti na vprašanje, da bi razumeli, zakaj Evropska komisija še ni sprožila postopka za ugotavljanje kršitev zoper Italije, Italijo in na kaj še čaka. Mislim, da je zelo pomembno izpostaviti, da razpravljamo prava o tem, kakšna bi lahko bila uh, hramba podatkov glede na uh, razsodbo sodlišča, da je to dejansko nekaj zelo kompleksnega, del širše razprave in politika komisije je, da preden spreme kakošnokoli odločitev glede ugotavljanja kršitev, kar je pomembna odločitev, da komisija seveda razume popolne celotne posledice tovrstne sodbe. Še zlasti uh, v tem primeru, ko gre za nacionalno schemo za hrambo podatkov, kakršna je veljala pred sodbo sodišča. In to je pomembno vedeti. Gre za nenehno in še trajajočo oceno, ki je še nismo celoti analizirali. To počnemo z državami članicami, z Eurojustom, z Europolom, z Agencijo za temeljne pravice. Vsi skupaj preučujemo, kakšen eh, je učin tega na zmožnost delovanja organov za preprečevanje preiskave in pregon. Seveda vidimo tudi, kako to eh, vpliva na predpise eh, za hrambo podatkov na evropski ravni in zadeva se je izkazala za bolj zapleteno, kot smo menili. In prav zaradi tega komisija še ni odločila o tem, ali bo sprožila postopek za ugotavljanje kršitev ali ne dobro. Res bi me eh, zanimala ta analiza, kaj, mislim, da, kaj ti menim, da stvar ni tako zelo zapletena. Tudi sami ste v odgovoru eh, govorili o nacionalnih organih za varstvo podatkov. Relevantni organ pa pravi, da ta zakon krši evropsko zakonodajo. Torej, kako je potem lahko ta stvar tako zelo zapletena? Ne, Naveličena sem že komisije, kajti vsakič, uh, ko odgovarjate na naša pisna vprašanja, pravite, da spremljate situacijo. Zelo veliko stvari spremljate. Če, se, na, če nacionalni organ meni, da se s tem krši evropski evropska zakonodaja in nima pristojnosti, da bi ukrepa, potem bi morali ukrepati vi. Zakaj je stvar tako težka? Kakorkoli že, mislim, da je tukaj več ljudi, kateri, oziroma da je tukaj premalo ljudi, da bi se tukaj dejansko poglobili v razpravo, ampak prosim odbor Libe, da pravno preučito situacijo, zlasti uh, vidik, kako kakšna je obveznost Evropske komisije, da izvršuje evropsko zakonodajo. In ne v času, ko je to politično primerno, temveč takrat, ko se zakonodaja krši, da torej s tem odpravi to vrstno situacijo čim prej, kajti to je dožnost Evropske komisije do evropskih državljanov. Hvala lepa vsekakor za vašo prisotnost. S tem pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Imamo težavico, kajti naslednja točka, um, točka 10, boj proti pranju denarja s kazensko pravnimi sredstvi, je točka, ki jo predstavlja poročevalec, ki pa ga še ni. Potrebuje še dve ali tri minute, da se nam pridruži. Mislim, da toliko lahko počakamo. Lahko si umijete roke ali pa poiščete kako skodelico kave, zapojete pesmico, kdo bi želel peti? <laughs> tu in lahko začnemo. Poročevalec je nekje v nekem uh, dvigalu, tako da prav daleč ni. Seveda pa zdaj lahko zelo hitro sprejmemo najrazličnejše še uradne sklepe in odločitve. Ja,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 Here's the rapporteur. No, krasno, z nami je tudi poročevalec. Seat, inter... Medtem, ko bo zasedal svoje mesto, bom jaz podala uvod k deseti točki. Torej, sedaj bomo slišali, kakšno je stanje pogajanj trialogu glede boja proti pranju denarja s kazensko-pravnimi sredstvi. Prvi uh, trialog je potekal 12. aprila, naslednji bo 13, 30. maja in gospod Korav bo povedal, kakšno je najnovejše stanje. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Resnično se opravičujem, da sem zamujal. Nažalost je zamujalo že letalo. In časih pač traja nekaj časa, da prideš na drugi konec Evrope. Rad bi se zahvalil kolegom, poročevalcem v senci za vse delo, ki so ga opravili pri tem pomembnem dosjeju. Rad bi se zahvalil tudi bolgarskemu predsedstvu za vsa prizadevanja, zato da bi se našel kompromis, ki bi bil sprejemljiv za vse ustanove. Hvala lepa tudi Evropski komisiji za zelo konstruktiven odnos v pogajanjih. Naj omenim, da si želimo učinkovitega zakonodajnega besedila, ki bo jasno, popolno in ki bo lahko poskrbelo, da hododelci ne bodo mogli ubežati roki pravice, da bomo lahko naredili tudi eh, konec njihovim virom dohodka. Sodnik Falkone nam je povedal, da moramo tukaj slediti denarju in tako bomo našli uh, mafijo, hododelske združbe in teroriste, ki obstajajo ta hip. S tem instrumentom bodo organi lažje opravljali te naloge, namreč preprečevali, da bi uh, sredstva iz nezakonitih dejavnosti se uporabljala za kriminalne dejavnosti. Imeli smo tri tehnične sestanke in dejansko dosegli napredek, tudi dokončno obravnavali nekaj pomembnih tem. Upam, da bomo z delom lahko zaključili že 30. maja eh, med trialogom na politični ravni. Doslej smo uspeli doseči že dogovor glede področja uporabe direktive, direktive, ki bo veljala za najrazličnejša kazniva dejanja brez izuzeti. Načela, sankcije, ki naj bi veljale in ki. Um, vključujo tudi preprečevanje uh, udeležbe uh, v javnih uh, dejan, uh, dejavnostih. In tukaj uh, naj bi eh, še v svetu našli dogovor glede zelo pomembnih vidikov. Politično izpostavljene osebe so bile tudi obravnavane in tudi možnost, da bi se zaseglo blago, eh, kriminalcem. Tako kot sem rekel, ko bomo dosegli dogovor še o odprtih vprašanjih, bomo zaključili pogajanja in menim, da bomo lahko predstavili besedilo, ki bo omogočalo kaznovanje in preprečevanje te vrste kaznjivih dejanj. Če sklenem, naj povem, da sem dokaj zadovoljen s tem, kar smo uspeli doslej doseči. Najlepša hvala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 s čim konkretno naj bi se ukvarjalo to poročilo in katere so glavne ovire, ki nam onemogočajo najti kompromis v pogajanjih. Slišal sem, da naj bi nekatere države članice imele težave z tem poročilom. Je bilo mogoče rešiti te probleme? In moje zadnje vprašanje. Ali ste se ukvarjali tudi s temo, prenosa manjših zneskov med državami članicami, kajti veliko krat nas obveščajo pri prenosih velikih zneskov med državami članicami, ampak ali ste se osredotočili tudi na manjše zneske, kajti številne teroristične organizacije oziroma številni. Uh, premoženske koristi, številni hudodelci delujejo tako, da se preša, pre, prenašajo uh, manjši zneski med različnimi skupinami in različnimi organizacijami. Hvala. Je še kdo želel za besedo? Ne. Gospod Korao. Uh, zahvaljujem se kolegi Zahovskemu za to vprašanje. Uh, Čisto na začetku še nisem imel uh, na no, všestih slušalk, zaradi tega morda nisem vsega slišal, ampak uh, naj rečem naslednje. Tukaj gre za direktivo in uh, ta direktiva se nanaša na kazensko pravo. Torej ne gre za pranje denarja v celoti, temveč gre za harmonizacijo kazensko pravnih sistemov v državah članicah. Gre za to, da se skuša doseči, da bi se kazensko-pravni boj v različnih pravnih redih harmoniziral. Ta direktiva pravi naslednje, torej premoženske koristi, ki so potem podlaga za pranje denarja, morajo biti obravnavani na enaki pravni podlagi, na enak način različni, pri eh, sodiščih. To smo skušali doseči tudi tako, da smo upeljali koncept in da smo harmonizirali kaznivo dejanje pri zasebnih in javnih uh, organih. Tukaj se s svetom še pogajamo o tem, uh, da bi bilo mogoče rešiti negativne konflikte. Kaj to pomeni? Če ni države, ki bi želela se stvari lotiti, mora kljub temu obstajati za to rešitev. Potem obstaja tukaj še drugo sporno vprašanje, namreč zasega. Tukaj še čakamo na konkreten predlog komisije. Vendar pa smo že skušali doseči napredek in smo se oprli na izkušnje nekaterih držav članic. Uh, in uh, iz tega izhodišča sedaj skušamo doseči harmonizacijo. Pri tem konkretnem vprašanju, to bo morda omenjeno v uvodni izjavi, vendar pa tukaj ne gre za to, da bi dejansko lahko oblikovali glede tega specifičnega vprašanja ločeno zakonodajo v tem eh, mandatu. Imamo različne koncepte v kazenskem pravu, ki pa ne veljajo povsod v državah članicah. Vse države članice niso, niso naklonjene vsem vidikom. Zato moram povedati naslednje. Večina država članic v svetu, pa tudi večina v Evropskem parlamentu je naredila korak naprej in uh, vidimo da se tukaj uh, skuša nekaj doseči. Ne gre dejansko za konkretne zneske, temveč gre za uh, kazenski pregon. Ne gre za sankcije, temveč za kazenski pregon kriminalnega delovanja, ki predstavlja podlago za pranje denarja. Hvala lepa. Je, je želel še kdo kaj dodati? Evropska komisija, gospod Fel? Ne. Prav, to pomeni, da lahko s to točko dnevnega reda zaključimo, to pomeni, da lahko nadaljujemo z enajsto točko, ta pa bo potekala brez nozočnosti javnosti. Če kdo nima dovoljenja, da je prisoten tukaj a, v, v zasedanjih, ki potekajo brez nozočnosti javnosti, ga prosim, da dvorano zapusti.